podničance. Gospod predsednik. E, Koležanki in koledzi. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim vas, če lahko zasedete svoje mesta v dvorani. I open the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 dame in gospodje na voljo je zapisnik zasedanja z dne sedem aprila dva tisoč deset so kakšne pripombe na zapisnik ne vidim pripomb s tem je zapisnik potrjen pisno obvestilo enainsedemdeset skozi dva tisoč deset poslancev elizabet len Mikael Temopoulos, Livia Jaroka, Livia Joana Geringer de Odenberg na temo boja proti raku na prsih v Evropi je bilo deležno do zadostnega števila podpisov, zato bo ta dokument tudi objavljen med besedili, ki so bile sprejeta 24. februarja 2010. Imena podpisnikov pa bo to tudi vključena v zapisnik zasedanja. Gospa eh, Len, želite besedo? Hvala lepa. Samo zahvalila bi se vsem za podpis pisne deklaracije številka 71. Kot vi veste, je to prvi vzrok smrti v EU za ženske med 25 in da vidim pri tem letim starost.